colleagues please take a seat. Kolegi, prosim, usedite se na svoja mesta. Lepo vas pozdravljam po poletnem premoru na prvi seji odbora za nadzor proračuna. Upam, da ste preživeli lepo poletje. Tako da bomo lahko preostali, eh, opravili še preostalo delo. Osnutek dnevnega reda vam je bil poslan po mailu 1. septembra. Zato lahko vidite, katere točke so na dnevnem redu. Točka 4, sprejetje ustnega vprašanja o sporozumih o tobaku, je bilo vzeto z dnevnega reda, ker so se politične skupine odločile, da bodo one prevzele to točko in ELS in uh, zeleni bosta to vprašanje zastavili na plenarnem zasedanju v Štrasburu. Morda bi se lahko k temu priključile še druge politične skupine, tako da bomo lahko o tem pomembnem vprašanju razpravljali s komisijo na plenarnem zasedanju. 16 uh, jezikov imamo danes na voljo in uh, vse skupaj prenašamo po spletu. Eh, obsežna bo predvsem peta točka, gre za spremembo uredbe o OLAF-u, postopkovna jamstva mm, med preiskavami OLAF pot naprej, ker mora komisar Šemeta takoj po predstavitvi oditi, smo se odločili, da bomo neposredno po njegovem govoru začeli z krogom vprašanja odgovorov in neposredno po koncu naše seje bomo imeli še sestanek koordinatorjev, ki ima prav tako zelo obsežen dnevni red, tako da moramo pohiteti. Tretja točka na dnevnem redu. Splošni proračun Evropske unije za proračunsko leto 2015. Kolega Piper je pripravil to poročilo oziroma mnenje. Zanima me, če še želi kakšno besedo v zvezi s tem poročevalec nam je sporočil, da je spremenil eh, glasovalni seznam pri amantmaju oziroma predlogu spremembe 1 je sedaj zapisan minus. Sedaj pa glasovanje o tem mnenju odbora za nadzor proračuna, gre za proračun za leto 2015. Predlog spremembe 1, k odstavku 1, kolega Valin Zani. Kdo je za? Ines. Es que había, había pedido. Prosila sem za besedo za točko povezano z dnevnim redom. Rada bi samo povedala, da se pri sporazumu o tobaku strinjam, da se je o tem odločil politične skupine. Medtem pa bi rada, da bi ta predlog, eh, ki je bil podan ob eh, določenem trenutku in smo potem imeli tudi eh, javno predstavitev. Torej, rada bi, da bi imeli nek sestanek, kjer bi komisija temu odboru razložila, v čem je bistvo te zadeve. Prosim, če bi s koordinatorji spregovorili o tem, da bi imeli možnost takega srečanja. V odboru o tem še nismo razpravljali, koordinatori na zadnjem sestanku pa so. Hvala. Hvala lepa za to sporočilo. Komisar Šemeta nam bo na voljo 23. septembra ravno za takšno vprašanje. Pravzaprav nas čaka um, poln dnevni red, zato ne vem, če se bomo lahko ukvarjali s tem vprašanjem. Morda bomo lahko tukaj razpravljali o tem in se pripravili na plenarno zasedanje, tako da bomo takrat imeli bolj točne rezultate in informacije. Točka 3 na dnevnem redu. Predlog spremembe številka 1, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 2, Dereka Vona, kot dodatek za? Proti? Proti? vzdržani, sprejeto. Predlog mebe številka 3 k odstavku 2 v dveh delih. Avtorja sta Marko Valji in Marko Azani, prvi del. Kdo je za? Proti. Vzdržani. Zavrnjeno. Drugi del. Za. Proti. Vzdržani. Sprejeto. Odstavek 12a, predlog spremembe številka 4, kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Glasovanje o celotnem mnenju. Glasovali bomo elektronsko. Lahko glasujete. Ste vsi glasovali? Konec glasovanja. 20 za, en glas proti, mnenje je sprejeto. Hvala lepa. Naslednja točka na dnevnem redu. Nova točka številka 4 gre za postopkovna jamstva med preiskavami OLAF. Pot naprej. Prisrčno pozdravljam govornike ki bodo danes z nami, to bo gospod komisar Šemeta, ki ga še ni v dvorani. Lepo pozdravljeni, gospod komisar. Frank Rebenbuš, predsednik uh, civilne službe, gospod Denov, predstavnik uh, nadzornega odbora uh, Olaf Lampros Papadijas iz uh, urada Varuhine za človekove pravice, ki je pristojen za preiskave. Evropska komisija je samo dva meseca po tem, ko začela veljati nova uredba o Olafu, predelala to ravno kar sprejeto uredbo. prav je bila proti spremembam postopkovnih jamstev. Parlament se je temu močno upiral. Parlament je želel eh, okrepiti ulogo nadzornega odbora, preiskovalnega odbora, prav tako je začel, želel uvesti nekaj novih postopkovnih jamst in uh, nekaterih postopkih Eh, nekatere postopke o posvetovanju. Eh, imeli eh, Komisija se je posvetovala z svetom o tej temi, za parlamentom pa ne in to obžalujemo. Že večkrat uh, so bile izražene kritike v zvezi z eh, postopki in tudi nadzornik za postopkovna mm, jamstva se je znašel že eh, v dokumentu iz leta 2012, potem je bila ta ideja spet črtana. Mi smo to želeli, svet pa ne in komisija je sedaj to eh, idejo nadzorniku za postopkovna jamstva spet vključila v nov predlog. Gre za razmišljanje o tem, kako naj bodo urejena postopkovna jamstva v OLAF-u. Eh, tudi znotraj OLAF-a obstajajo problemi in zato že moramo komisijo pohvaliti za analizo, Eh, glede postopkov je treba ukrepati, postopki sami pa morajo biti še dodatno izboljšani in upam, da bo komisar lahko odgovoril na nekaj novih vprašanj, tudi glede tega, kako je z zagotavljanjem neodvisnosti OLAFA in kako komisija kako si komisija predstavlja, da bo zagotovila to neodvisnost, če Eh, bo generalni sekretarjat komisije igral pomembno vlogo pri eh, tem nadzorniku za postopkovna jamstva. Eh, veselimo se vaše predstavitve, gospod komisar, potem vam bomo zastavili še nekaj vprašanj, kajti kasneje po prvem krogu vprašanja bo moral no, komisar zapustiti Spoštovana predsedujoča, spoštovani poslanci, ker sem tokrat prvič v odboru za nadzor proračuna v tem mandatnem obdobju, bi želel skoristiti to priložnost in bi vam želel čestitati za vašo izvolitev v Evropski parlament. Želim vam veliko uspeha pri vašem mandatu. Vesel sem, da med vami vidim tudi nekaj že znanih obrazov. Eh, ne samo, ko gre za predsednico tega odbora, ampak tudi, ko gre za koordinatorje odbora. Upam, da bomo nadaljevali z produktivnim sodelovanjem med komisijo in odborom za nadzor proračuna. Upam, da se bo to plodno sodelovanje nadaljevalo tudi v naslednjih petih letih. Sedaj pa nekaj o temi te seje. Hvala lepa, da ste organizirali izmenjavo stališč tako kmalo po poletnem premoru. To pošilja močno sporočilo. Eh, vaš odbor se želi eh, boriti proti goljofijam in želi zaščititi finančne interese Unije. Prav tako to kaže na to, da se parlamentu zdi vprašanje postopkovnih jamstv zelo pomembno. Lahko vam zagotovim, da je to enako pomembno tudi Evropske komisiji. Prepričan sem, da si naši državljani zaslužijo kar najboljšo možno zaščito njihovih eh, temeljnih pravic in svoboščin. Prav tako uh, moramo njihove davke zaščititi na najboljši možni način eh, in zato mora poskrbeti učinkovita agencija OLAF. Um, ni enostavno doseči teh ciljev. O tej temi smo razpravljali že leta in leta na evropski ravni. Nova uredba o OLAFu je stopila v veljavo lansko leto po devetih letih pogajanj Eh, in s to novo uredbo smo zagotovili eh, bistveno zaščito potopkovnih jamstev v preiskovalnih eh, postopkih OLAFA. Sedaj prvič. Sedaj so postopkovna jamstva prvič zapisana v uredbo samo, v devetem členu. Gre za pravico do izogiba samooptožbi, pravica do zaslišanja in pa pravica do pomoči osebe po lastni izbiri. To so standardi, ki so podobni tistim v kazenskem pravu. E, čeprav so preiskave OLAF-a ponavadi samo administrativne narave. Potem drugič, uredba e, določa tudi pravice prič, tretjič nova uredba o OLAF-u predvideva tudi preverbe, preverjanja zakonitosti, ko gre za preiskovalne ukrepe. Na ta način eh, zagotavljamo spoštovanje postopkovnih jamstev in pa temeljih svoboščin in pravic eh, preiskovancev. Eh, torej z temi notranjimi kontrolami. Verjetno se strinjate s tem, da so vse te spremembe bile pomemben korak naprej. No, ampak eh, v razpravah nismo uspeli rešiti ene točke. So zakonodajalci se niso mogli dogovoriti o tem, ali je treba sedanje preiskovalne postopke dopolniti ali ne. Um, gre za sedanji pregled eh, Evropskega ombudsmena, Evropskega nadzornika za varstvo podatkov in pregled Evropskega sodišča, kadar je to pomembno. Uh, v zadnjem letu ste vi v parlamentu jasno povedali, da niste zadovoljni z tem, kar imenujete vrzel v novi uredbi. Mi kot komisija smo vam eh, pozorno prisluhnili. V sporočilu iz julija leta 2014 smo napovedali, da bomo še bolje preučili to specifično vprašanje. Naj najprej pojasnim naše stališče. Ne eh, postopkovno pravo sodišča, niti ne analiza pritožb, eh, ki jih obravnava OLAF, ne kaže na to, da bi OLAF sedaj kršil postopkovna jamstva. Zato ne gre za vprašanje kršitev teh jamstev. Gre za to, da želimo okrepiti zaupanje javnosti v Olaf. To je bistvenega pomena za njegovo delo. Olaf igra pomembno in občutljivo ulogo. Nima možnosti kaznovanja in njihove pristojnosti na področju preiskav niso tako obširne kot v drugih evropskih preiskovalnih telesih. Olaf tako ne more obiskati zasebnih domov oziroma ne more. Um, kaznovati, eh, denarno kaznovati posameznih podjetij. Eh, vseeno pa je OLAF ena izmed redkih agencij, ki ima neposreden stik z eh, državljani. To, da sedaj lahko ponudimo državljanom nov postopek pregleda njihovih pritožb OLAFu, pomeni krepitev zaupanja v OLAF. To je bilo našo izhodišče ob predlogu, ki smo ga predstavili junija letos. Tukaj predvidevamo medinstitucionalni postopek in pa zunanjega nadzornika pregleda postopkovnih jamstev. Ta bi imel dve funkcije. Najprej bi pregledal eh, pritož pritožbe eh, eh, tistih oseb, ki so predmet pritožbe, Eh, če bi obstajal sum na kršitev postopkovnih jamstev, kot jih določa člen 9 v uredbi o OLAF-u. Druga naloga pa bi bila ta, da bi izvajal ex ante nadzor nad preiskovalnimi postopki, ko gre za preiskave, ki se tičejo članov posameznih institucij. Eh, če bi OLAF preiskoval dejanja kakšnega eh, poslanca, potem bi moral dobiti predhodno avtorizacijo za to strani nadzornika. Eh, ta, ta dodatna postopkovna jamstva so bistvenega pomena in lahko vplivajo tako na neodvisnost Olafa, kakor tudi na njegovo učinkovitost. Po mnenju komisije je zato nujno pomembno eh, zagotoviti, da bo nadzornik Um, strokovnjak in da bo prav gotovo neodvisen in nepristranski. Ko gre za njegove kvalifikacije, komisija predlaga, da naj ima enake kvalifikacije kot sodnik in da naj uh, ne bo zaposlen v evropskih institucijah. Nadzornik naj imenuje uh, eh, nadzornika bi bilo treba imenovati skozi medinstitucionalni postopek, imenovali bi ga komisija, parlament in svet, potem, ko bi dobili ugodno mnenje strani nadzornega odbora, ki bi uh, nadzoroval postopek izbire. Um, za delo nadzornika predvidevamo tudi majhen eh, sekretarjat. Na ta način lahko zagotovimo visoko stopnjo strokovnosti in neodvisnosti. Um, oseba bi morala um, biti ustrezno plačana in povrneni jim bi morali biti tudi vsi njeni stroški. Zato moramo nadzornika vezati na eno izmed evropskih institucij. Zato predlagamo, da ga vežemo na komisijo. Naj povdarim, da bo to samo upravni dogovor. Pri delu pa bo nadzornik ostal polno neodvisen. E, no, ta predlog komisije se ni rodil čez noč. Prvič smo sprejeli v zvezi s tem komi, e, sporočilo julija leta 2013, tam smo predstavili naša izhodišča, potem so naše službe preučile, e, skoraj eno leto so preučevale um, različne možnosti, tudi v luči zadnjih razprav o reformi OLAFA. Naš cilj je bil ta, da dosežemo kar najboljše ravnoteže med krepitvijo postopkovnih pravic in med tem, da zagotovimo, da bo OLAF lahko še naprej delal na učinkovit in neodvisen način. Ena izmed opcij, ki so jo preučili naše službe, je bila tista, ki jo je predlagal nadzorni odbor OLAFA. Uh, šlo je na njihov odziv na sporočilo iz julija 2013. Nadzorni odbor meni, da bi morali oni sami prevzeti ta, to nalogo nadzornika. Komisija pa ni tega mnenja. Naj nakratko pojasnim, zakaj. Tako smo se odločili iz dveh razlogov. Prvič, gre za praktični razlog. Takšn, o takšni rešitvi smo izčrpno razpravljali med leti 2004 in 2012 in Ta predlog ni dobil podpore strani sveta, zato je malo verjetno, da bi svet danes bil pripravljen podpreti takšen predlog. Zato se nam ne zdi smiselno spet začenjati dolgotrajnih in neplodnih razprav. Drugič, obstaja tudi pomemben vsebinski razlog, zakaj se nismo odločili za preomenjeno možnost. Komisija je prepričana, da morajo naloge nadzornika biti ločene od tistih, ki jih opravlja nadzorni odbor. Uh, uredba o OLAF-u pravi, da mora nadzorni odbor preučevati sistemske probleme v delovanju OLAF-a njegov cilj je, da izboljša učinkovitost Olafa in da ščiti njegovo neodvisnost. Nadzornik pa mora preučevati posamezne uh, primere in to v interesu preiskovanca. Ti dve funkciji se dopolnjujeta in zato morata biti jasno ločeni. Če bi obe telesi spadali v eh, OLAF, potem bi lahko nadzorni odbor posegal v preiskave. To bi porušilo institucionalno ravnoteže in bi negativno vplivalo na neodvisnost OLAFA. Ehm, vse to je predstavljeno v analizi učinkov, ki spremlja naš zakonodajni predlog in ki je na razpolago na naši spletni strani. Prav tako moramo opozoriti na to, da je tudi nadzorni odbor administrativno vezan na komisijo, saj eh, komisija plača eh, njihove stroške misij in pa eh, druge, druge dohodke. Naj zaključim. Mislim, da predlog komisije predstavlja dobro ravnoteže med dvema pomembnima ciljema. Na eni strani gre za cilj krepitve eh, jamstvenih eh, pravic v preiskavah OLAFA, istočasno pa želimo tudi izboljšati neodvisnost in pa učinkovitost uh, samega OLAFA, ko gre za Eh, varstvo finančnih interesov Evropske unije. Mislim, da je ta predlog eh, sorazmeren, primeren in da ima tudi minimalne stroške za proračun. Sedaj um, morata o tem odločiti še so zakonodajalca in veselimo se razprave o tem predlogu za vami in pa za svetom. Uh, zaradi obveznosti, zaradi drugih obveznosti, ki sem jih sprejel že pred to sejo, vas bom moral sedaj zapustiti. Eh, vendar pa so z vami še vedno predstavniki služb komisije in z veseljem bodo odgovorili na vsako vprašanje, ki bi ga vi morda zastavili. Eh, dva predstavnika sta tukaj za nami in eh, ona dva bosta sodelovala v mm, naslednji razpravi. Hvala lepa, gospod komisar uh, mislim, da ste nam na voljo še 15 minut do 15. ure in 45 minut. Upam, da boste ostali z nami, kajti v zvezi s tem predlogom imamo veliko vprašanj in vi ste prava oseba za odgovore na naša vprašanja. Če bomo to izmenjavo stališč morali prestaviti na kasnejši trenutek, pa bomo morali ta vprašanja postaviti pač 23. septembra opravičujem se, ampak eh, vabilo na vašo sejo sem dobil zelo pozno, imam druge obveznosti in kot ste pravilno povedali, bom tukaj spet 22. septembra, pravi komisar, in takrat bom odgovarjal na vaše vprašanje. Resnično mi je žal, ampak sedaj moram oditi no potem bomo morali nekatera vprašanja prihraniti za vas. Ko gre za tehnična vprašanja, pa bomo o tem razpravljali danes za predstavnike komisije. Hvala lepa, da ste bili tukaj. Želimo vam še lepo popovdne. Ja, dann können wir den Austausch durchaus auf um, anschließend verschieben. Und ich würde dann gerne weiter. Dobro, potem pa nadaljujemo z predstavnikom sodišča za civilne tožbe. Gospod Reban Buš bo predstavil svoje mnenje o predlogu spremembe uredbe OLAF. Gospod Črnecki. Vinjem našega gošča. No, jedna taka... Najlepša hvala, gospa predsednica. Pred naslednjim prispevkom želim dodati še sledeče. Res je, da je z nami bil danes komisar, ki je bil z nami že večkrat, eh, ampak je rekel, da bo ponovno prišel, ponovno prišel in da bo kasneje odgovoril na naše vprašanje. Ne morem reči, da sem s tem postopkom ravno zadovoljen in če pogledam vas, gospa predsednica, tudi nimate ravno najbolj zadovoljnega obraza. komisija mora parlament oziroma odbor obravnavati bolj resno. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Črnecki. Lahko rečem samo to, da bomo k malu imeli predstavitev novega komisarja in takrat boste imeli veliko priložnosti za to, da boste se z njim pogovorili o tej temi in o drugih temah. prav gotovo bomo o predstavitvi komisarja lahko razpravljali o številnih temah. Kolegica Ajala. Hvala. Tudi sama želim povedati nekaj v tem smislu. Razočarana sem, eh, da je komisar že odšel. Eh, moral bi eh, braniti ta svoj predlog, predstavil ga je in zelo eh, velika škoda je, da ni mogel ostati. Ampak eh, želim, da bi ta vprašanja, ki jih imamo zan, resnično obravnavali skupaj z njim. Mislim, da moramo kar najhitreje dobiti tudi odgovore od tistih, ki so eh, zasnovali ta predlog, še preden zapustijo komisijo. Mislim, da bi. Eh, zato morali se še enkrat srečati in nisem zadovoljna, da se je danes eh, izteklo tako, kot se je. Hvala. Hvala za vama. Thank you, Chair. <clears throat> Let me just, for the sake of having it in the minutes of this meeting. Gospod Sarvama, hvala lepa. Samo toliko, da bo to zapisano v današnjem zapisniku. Pozdravljam to, kar so povedali predhodni kolegi. Dobro, nimamo nadzora nad uh, agendo komisarja, ampak lahko bi bil nekoliko bolj fleksibilen. To, o čemer danes tukaj razpravljamo, je res izredno pomembno. Ja, tudi jaz to obžalujem. Upala sem, da bo komisar z nami vsaj še 15 minut strinjam se za gospo Ajalo Sender, zapisati bomo morali nekatera vprašanja za komisarja, ki mu jih bomo zastavili 23. septembra. Torej ne 22. septembra, ampak 23. septembra. No, vseeno pa razumem, da je komisar, ki zaključuje svoj mandat, zelo, zelo zaposlen. Upam, da bomo lahko bolj poglobljeno razpravljali z komisarjem 23. septembra. Slišali bomo tudi eh, druge govornike in besedo dajem kar gospodu Reben Bušu. Comme vous savez fort bien, l'OLAF. Najlepša hvala, gospa predsednica. Kot veste, je Olaf eh, zelo pomemben organ in lahko vpliva na kariero posameznika. Seveda je potrebno zaščititi temeljne pravice in potrebno je zagotoviti eh, tudi pravico, eh, da se posameznik obrne na sodišče. sistematično prihaja do navedb, da naj bi prišlo do domnevnih kršitev človekovih pravic. Zelo vesel sem, da lahko danes v odboru govorim v svojem osebnem mnenju, ne v eh, imenu sodišča. Spregovoriti želim o predlogu komisije, ki želi okrepiti eh, postopkovna jamstva eh, v preiskovalnih postopkih OLAFA. Od leta 1999, ko je bil ustanovljen ta organ, je sta zakonodajalca želela zagotoviti predvsem neodvisnost OLAFA. Tukaj gre predvsem za neodvisnost od komisije, na katero je Olaf eh, administrativno vezan. Ampak eh, zelo hitro se je zastavilo tudi vprašanje spoštovanja človekovih pravic. V devetem členu uh, Olafovega poslovnika, ki ga je navedel že eh, gospod komisar, se govori o objektivnosti, o načelu eh, nedolžnosti, o pravici eh, do zaslišanja, o pravici do ustrezne podpore in tako naprej. Tukaj pa je potrebno spoštovati tudi listino o temeljnih človekovih pravicah in člena 7 in 8, ki govorita o zaščiti eh, zasebnega življenja in pa eh, člen 41. Ta člen eh, govori tudi o pravici eh, do eh, zaslišanja in pa se navezuje že tudi na naslednji člen, člen 48. No, potem je prišlo seveda tudi do napredka. Lizbonska pogodba je zagotovila eh, tudi pravno veljavnost listine o temeljnih človekovih pravicah. Ključno vprašanje pri tem dosjeju je vprašanje učinkovitosti, vprašanje človekovih pravic. Gre za to, da zagotovimo, da se človekove pravice tudi dejansko spoštujejo. 15. člen poslovnika Olafa govori o nadzornem odboru, ki upravlja upravno nalogo, sodišče Evropske unije je že poudarilo, da je potrebno zaščititi človekove pravice v Olafovih preiskavah. Ampak nadzor, ki ga izvaja ta odbor, se izvaja ex post. Lahko poda tudi priporočila. Uh, Njegova priporočila so vključena v poročila o dejavnostih Olafa in tako naprej. Torej gre za nadzor ex post. Ta predlog komisije, ki ga imamo pred seboj, pa predvideva nadzor nad preiskavami, ki potekajo v tem trenutku. To bi po mojem, po mojem mnenju predstavljalo velik napredek. po eni strani bi ta, na, na ta način omogočili nadzorniku, da prouči eh, pritožbe, eh, po drugi strani pa bi lahko na ta način eh, nadzornik Olafu odobril preiskave uradov osumljenih oseb kljub temu pa eh, bi bile pristojnosti nadzornika razmeroma omejene. No, najprej, če se osredotočimo na pritožbe. Tukaj gre za vprašanje pristojnosti nadzornika. In tukaj mi ni povsem jasno, zakaj se njegove pristojnosti nanašajo zgolj na deveti člen. No, to je že dober korak naprej, ampak kaj pa člen deset? Tudi ta se nanaša na zasebno življenje uh, in na zaščito le tega. Zakaj torej se te pristojnosti nanašajo zgolj na deveti člen? Poleg tega pa so tukaj tudi druga eh, jamstva, kot se je izkazalo recimo 1. oktobra 2013. Torej, zakaj te omejitve? Zakaj te omejitve pristojnosti nadzornika, ki naj bi skrbel za spoštovanje človekovih pravic? No, in tukaj naj navedem zgolj člen, člena 9 in 10. Ob tem naj dodam, da bo nadzornik imel dostop do vseh eh, aktualnih informacij in tukaj se spet navizujem na eh, člena 9 in 10. Eh, lahko bo zahteval pojasnila, ampak ne bo se mogel umešavati v trenutno preiskavo in ne bo mogel podati priporočil tekom preiskave generalnemu direktorju Olafa. Priporočila, ki jih bo nadzornik podal, pa ne bodo zavezojoča. Torej, se lahko direktor odloči tudi, da tem priporočilom ne bo sledil. Lahko pa bo nadzornik izrazil svoje mnenje o preiskavah, eh, o tekočih preiskavah. Glede na vse to lahko ugotovimo, da ta nadzor ne bo mogel zagotoviti popolnega spoštovanja postopkovnih jamstev. Lahko sicer razumem stališče komisije. ki želi nadzorniku sicer dati določena pooblastila, vendar pa hkrati daje generalnemu direktorju možnost, da se sam odloči, ali bo priporočilom nadzornika sledil ali ne. Zakaj? Zato, ker bo končno vprašanje teh postopkovnih jamstev seveda reševal sodnik. Obstaja torej razlika med pritožbami, ki bodo uležene nadzorniku glede na člena 9 in 10 in med pritožbo generalnemu direktorju Olafa. Tukaj gre za člen 90 bis. Na deveti odstavek. In ta odstavek predvideva, da je potrebno počakati na priporočilo nadzornika, preden bo podan odgovor na pritožbo. Pri tem pa je seveda potrebno upoštevati tudi rok, ki je določen v eh, statutu. glede na trenutno sodno prakso pa je torej potrebno upoštevati, da se bodo lahko te pritožbe upoštevale ali pa ne. In v primeru, da se priporočila ne bodo uh, upoštevala, bo, trebno, bo potrebno počakati na izvedbo ustreznega akta. Sodna praksa je razmeroma omejujoča. Še prav. posilstva preiskale Olafa se obravnavajo v okviru pripravljalnih aktov. Torej jih kasneje ni mogoče spreminjati v tako veliki meri, kajti sodišče je edino, ki ima pravico, da spremeni končno odločitev Olafa. Tekom preiskave pa trenutno ni pravil, ki bi omogočila zaustavitev postopka v primeru zavrnitve pritožbe. Torej, pritožba je lahko uložena tekom preiskave, Pri tem pa je potrebno upoštevati člen 90 bis statuta. Zato ostaja ta pritožbeni postopek razmeroma teoretičen. Preiskave OLAFA so obravnavane kot pripravljalni akti in zaradi tega se tega načela ne da dejansko izvajati. Imamo preiskovalni postopek, eh, končno poročilo, eh, informiranje oseb o posameznih eh, delih postopka in pa končno poročilo ter posredovanje informacij nacionalnim organom. Sodišče igra pri tem zelo pomembno vlogo odloči lahko o posredovanju informacij nacionalnim organom tekom preiskave. Oseba mora biti seveda predhodno zaslišana. Sodišče pa lahko odloči o, o eh, nadaljem postopku po zaslišanju posameznika. Pri tem je potrebno upoštevati tudi člen 47, ki pravi, da bo potrebno to omejujočo sodno prakso ponovno pregledati. Osredotočimo se še malo na načelo pravice do zaslišanja. Tukaj gre za pravico posameznika, ki je predmet Olafove preiskave. In že po definiciji bi mora v posameznik to pravico imeti moč uresničiti pred eh, sprejemom končnega mnenja. V primeru Olafovih preiskav pa je ta celoten postopek nekoliko zamaknjen tukaj je potrebno upoštevati podajanje informacij nacionalnim organom. Seveda lahko posamezniki podajo pritožbe in zahtevajo razveljavitev. tudi tekom postopka. Ampak pravzaprav je takrat eh, postopek že skoraj da v končni fazi. Zaradi tega bo o tem morala razmisliti ne zgolj komisija, ampak tudi sodišče Evropske unije. Glede na 47. člen listine in glede na Lizbonsko pogodbo, Te pristojnosti še niso natančno razjasnene in razdeljene. Sedaj pa prehajam k drugemu vediku, kjer gre za spoštovanje poklicnega življenja članov evropskih inštitucij. In na to temo nimam prav veliko povedati. Enako velja tudi za uradnike Evropske unije. Gre torej za postopkovne pravice v tem primeru nasplošno. Tukaj gre za 11. člen, ki se nanaša na jamstva za člane evropskih inštitucij. Ta postopek skuša zagotoviti zaščito za zaposlene. Vendar je pri tem potrebno upoštevati, da so delavci pogosto da imajo sodelavci pogosto dostop do istih tajnih dokumentov. Zato je težko natančno razčleniti te pravice v primeru, da Olaf preizkuje posameznika ali mora potem preiskovati tudi člane celotnega kabineta. Tukaj je potrebno upoštevati tudi 163. člen pogodbe o delovanju Evropske unije. in pa vlogo Evropske komisije. Tako Olaf, kakor tudi nadzornik, sta administrativno vezana na Evropsko komisijo. Kaj pa v primeru zavrnitve odobritve za preiskavo? Kaj če Olaf ni, od, eh, kaj če Olaf ni zadovoljen z odločitvijo nadzornika, da ta ne odobri določene preiskave? Kaj pa pritožba Olafa zopr nadzornika? Oba sta vezana na isto inštitucijo, kot sem dejal. No, to je zgolj kratka pripomba. Zaključujem, gospa predsednica. Še enkrat najlepša hvala za to povabilo. Gre zgolj za kratek odziv na predlog Evropske komisije. Vedno sem vam na voljo za nadaljne vprašanje. Najlepša hvala. Če sem vas pravilno razumela, imamo sedaj več odprtih kot rešenih vprašanj. Torej, ta predlog ne rešuje problemov, ki jih pravzaprav eh, želimo rešiti in vedno znova se vračamo k istim vprašanjem. Odločitve eh, so pogosto sprejete, ne da bi bile prav premišljene, torej eh, preiska, eh, osebe, ki so v postopku preiskave Olafa, naj bi dobile določene pravice, ki pa jih pravzaprav ne morejo uresničiti. No, kar pa zadeva sam postopek v eh, odboru, ali želi morda kdo besedo, ima kdo kakšno vprašanje, mogoče bi bilo bolje, da vprašanje zastavite kar sedaj. Bart in potem Ines. Bart je zdaj höflich Ines, vas enda. Hvala, predsednica. Rada bi postavila vprašanje gospodu Repenbušu. Eh, najprej se mu želim zahvaliti za zelo zanimiva razmišljanja o tem predlogu. Sama eh, ne bi tako, eh, bila tako negativno nastrojena proti predlogu. Dobro je, da imamo priložnost se ukvarjati s temi elementi, ki nas skrbijo že od vsega začetka. Eh, tukaj gre za pristojnosti Olafa, eh, ki ima vse več eh, dela, vse več dejavnosti zajema, zato so s tem povezana tudi tveganja, ki jih moramo proučiti. Potem je tu še Evropsko uh, sodišče, ki nastopi takrat, kadar so kršene pravice. Uh, kadar se naredi kakšna škoda preiskovancem. Sama sem si zapisala pomembne elemente eh, in predvsem pomisleke, ki jih ima predsednik eh, sodišča za civilne eh, zadeve oziroma za uslužbence institucij. izhajati moramo tudi iz eh, besedila, ki nam ga je gospod prinesel. Po vaših izkušnjah, eh, kaj menite, eh, katera bi bila najboljša formula, najboljša oseba morda za evropskega toživca, kako bi najbolje uh, uredili to vprašanje in uh, kakšne so po vašem mnenju rešitve za uslužbence Evropske unije. Pomembno je, da znamo ukrepati v uh, primerih, ko je to potrebno. Uh, veliko stvari je tukaj v igri. Uh, In uh, dotakniti se moramo predvsem ranljivih točk uh, delovanja evropskih institucij. Torej, kako vi gledate na to, kakšna bi bila mogoče prehodna faza medtem, ko iščemo rešitve glede evropskega toživca? Ali bi mi uh, kot evropski uslužbenci tudi morali. Uh, biti na kaj posebej pozorni. Hvala. Dank u voorzitter. Ik, ik moet me eigenlijk uh, aansluiten bij, bij de opmerkingen van uh, collega Ayala Sender. Hvala. Strinjam se s tem, kar je povedala gospa Ayala Sender. To je bila naša prva priložnost, prva možnost, ko smo lahko proučili ta dokument. Uh, Gospod eh, von Rappenbusch je podal kar nekaj komentarjev. Tudi sam zaenkrat nisem navdušen nad predlogom, kajti preveč odprtih vprašanj še ostaja. Zanima me, eh, kakšen bo odnos eh, z nadzornim odborom. Nadzorni odbor izvaja preiskave, ampak šele ex post. Eh, kako pa bi se dalo ukrepati med samim postopkom? Ali lahko eh, generalni direktor Olafa eh, tako pritožbo preprosto spregleda, jo postavi ob stran in ne ukrepa? Torej, kakšni bodo tukaj odnosi med generalnim direktorjem in pa nadzornim direktorjem? odborom. Tukaj je kar nekaj napetosti, s tem smo se soočali v zadnjih letih, še posebej pa v zadnjih tednih, eh, ko je potekala korespondenca med eh, Olafom in pa nadzornim odborom. Eh, nekaj te pošte smo dobili tudi mi. Torej, ali bi vzpostavili nek nov organ, če tudi priporočil tega organa ne bomo upoštevali. Me zanima, kaj smo s tem sploh dosegli. Od komisarja, eh, ki bo z nami spet čez dva tedna, pa bi rad eh, dobil odgovore na dve vprašanji. Gospod von Rappenbusch je komentiral deveti člen, to je ena stvar. Zakaj pa deseti člen ni zajet? To je ključno vprašanje. Eh, pristojnosti eh, ne bodo obvezujoče. To je tudi zelo pomembna tema. Mislim, da bi skupaj morali pripraviti seznam vprašanj za komisarja, tako da bomo lahko 23. imeli zelo plodno razpravo. Eh, gospod Van Rappen, boš morda lahko odgovorite na zadnje vprašanje gospe Ajala Sender. To je bilo zelo zanimivo vprašanje. Najlepša hvala. Kolegi, sedaj pa predsednik.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 tega postopka, ki se nanaša na tekoče preiskave Olafa. In eh, možnost posega v tekočo preiskavo pomeni velik korak naprej. Nadzornik ima zgolj pravico, da poda priporočila, to sem želel povdariti, končno odločitev pa sprejme generalni direktor Olafa. To, kar me najbolj skrbi, je možnost eh, različnih mnen nadzornika in pa generalnega direktorja. In v primeru, da pride do razhajanja mnen, kakšne možnosti obstajajo? Kaj ti glede na trenutno sodno prakso, spadajo preiskave Olafa med pripravljalne akte. To pomene, da mora oseba, ki je predmet preiskave, počakati na sam konec postopka na obravnavo strani nacionalnih organov in šele potem se lahko pritoži na tekočo preiskavo, glede na končni rezultat. In tukaj se, si zastavljam vprašanje glede učinkovitosti tega postopka rešitev, ki se ponuja, je možnost ločitve, odločitve generalnega direktorja Olafa. Preiskava bi morala torej postati akt, ki, na katerega bi se lahko oseba, ki je predmet preiskave, pritožila že tekom same preiskave, ne šele potem, ko je že znan končni rezultat. To je vprašanje, ki sem ga zastavil. Vi pa o tem razmislite. Dovolite, da tudi jaz zastavim dve kratki vprašanji. Ali bi pomagalo, če bi osebe, ki so predmet preiskave, dobile dostop eh, do poročila o preiskavi Olafa in če pride do pritožbe glede in eh, če bi bilo možno, eh, da posameznik uloži pritožbo glede preiskave Olafa na sodišču. Alors actuelle, en règle générale, No, trenutno je situacija takšna, da ima posameznik eh, dostop do poročila preiskave Olafa, vendar pa je seveda potrebno upoštevati tudi načelo tajnosti določenih eh, podatkov. Ampak tukaj gre za postransko vprašanje. Vprašanje, ki se pravzaprav zastavlja, je sledeče. Ko se preiskava izvaja, lahko posameznik meni, da je prišlo do kršitve njegovih pravic v skladu s členom 9 ali pa 10 Olafa in vprašanje je, ali lahko oseba takrat uloži pritožbo na sodišču, da bi zaščitila svoje pravice predhodno v primeru, če ta oseba meni, da bi lahko prišlo eh, glede na preiskavo Olafa do velike škode, kar zadeva njegov ugled in njegovo zasebno življenje. Torej, bi morala biti situacija drugače urejena, kar zadeva sprejem aktov oziroma kar zadeva sprejem odločitve z strani generalnega direktorja Olafa in z strani nadzornika. Kaj ti glede na to, da je to pripravljalni akt, mora oseba čakati do konca samega postopka in uh, postopek je lahko tudi izjemno dolg. Najlepša hvala. Sedaj pa bi rada nadaljevala z dnevnim redom in besedo dajem eh, predsedniku nadzornega odbora. Ta nadzorni odbor trenutno zagotavlja neodvisnost Olafa in zanima me, eh, kako gleda na odbor eh, ta zadnji predlog eh, komisije. Vem, da so že potekala dvostranska srečanja z generalnim direktorjem Olafa. Najlepša hvala eh, predsedniku nadzornega odbora, da je danes tukaj z nami. In eh, dajem vam besedo. Dear Chair, Honorable Members, first of all, this... Draga predsednika, spoštovani člani, nadzorni odbor bi se rad zahvalil za povabilo na ta sestanek. Odgovoril bom na uh, vaše vprašanje, še preden bom podal svoj predstavitev. Nikoli še nismo bili formalno povabljeni k pripravi tega predloga. Zdaj smo se vsi tukaj izbrali, uh, eh, da bi se pogovorili o svojih. Uh, o odgovornostih, da bo Olaf deloval eh, še bolj vrdostojno in učinkovito. Eh, mi smo zato odgovorni, imamo odgovornost eh, tudi, da vas informiramo o preiskovalni funkciji Olafa. Naj zato začnem z osnovnim vprašanjem ali Olaf preiskuje eh, po načelih vladavine prava in eh, v spoštovanju vseh pravic. Eh, sam kot predsednik nadzornega odbora lahko podam naslednje, naslednji odgovor. Ne vem. Olaf pravi da, ampak tega ne moremo preveriti. Sam lahko povem, zakaj ne. Nadzorni odbor je dobil nalogo, da nadzoruje Olafovo delo, ampak nimamo pa primernih orodij za to. Eh, morali bi nadzorovati upoštevanje postopkovnih jamstev in pa pravic, ampak tega ne moremo upoštevati. Moramo naprimer eh, eh, to, da ni konflikta interesov, da so obravnave nepristranske in tako naprej. Določene preiskave dolgo trajajo zaradi kompleksnosti primera in to slabo vpliva na vse udeležene strani. Eh, težko je potem najti eh, določene dokaze proti samemu postopku. Mi eh, potem podamo priporočila po samem postopku. Nadzorovanje OLAF-a zato zahteva naslednje. Nadzorni odbor bi moral imeti neomejen dostop do vseh dokumentov OLAF-a in do vseh dosijev. Imamo pa dve eh, orodi, informacije, ki nam jih eh, mora Olaf obvezno zagotoviti. Drugič eh, pa je to možnost dostopanja do eh, dosijev v primerih Olafa. Tukaj moramo izpoštovati eh, eh, postopkovna jamstva. To moram razložiti. Olaf nam mora zagotavljati informacije, to sem že rekel. 50. člen eh, prvi odstavek zagotavlja, da mora nadzorni odbor eh, nadzorovati eh, spoštovanje postopkovnih jamstev v skladu s sedmim členom osmega odstavka. Ta sedmi člen pa se nanaša samo na poročila 12 mesecev. Ne gre pa tukaj za izvajanje postopkovnih jamstev. Po drugi strani 17. Eh, člen 5. odstavka um, zahteva od eh, generalnega direktorja, da naš odbor obvešča o primerih, kjer je prišlo do kršitev, potem o primerih, kjer uh, so se informacije predale nacionalnim organom in pa o uh, primerih, ki trajajo več kot 12 mesecev. Uh, Eh, to je zelo omejen eh, seznam, ne gre pa za izvajanje postopkovnih jamstev strani Olafa. Teh eh, informacij ni prav tako ne informacij o zadju primerov. Nadzorni odbor bi lahko dobil določene informacije na podlagi svoje prošnje, vendar pa generalni direktor te informacije lahko zavrne. Eh, naprimer zaradi tajnosti podatkov, zaradi varstva podatkov eh, ali česarkoli drugega. Eh, nadzorni odbor je tukaj ugotovil razliko med informacijami, ki nam jih je Olaf dajal do leta 2012 in potem. Tukaj imamo statistične in analitične informacije, ki se tičejo specifičnih področji. Isti člen 17.5. odstavka zagotavlja tudi, da mora generalni eh, direktor eh, obveščati eh, nadzorni odbor tudi o delovanju odbora in o delovanju preiskav. Vendar pa je ta določba precej široka in se ne nanaša na izvajanje postopkovnih jamstev strani OLAFA. Prav tako ni to zadostna pravna podlaga da bi, eh, da bi generalni direktor zagotovil informacije nadzornemu odboru. Prav tako ne dobivamo eh, informacij o eh, izvajanju postopkovnih jamstev, tega tudi ne predvideva novi predlog komisije. Nadzornik eh, je torej povsem odvisen od eh, tistega organa, ki bi ga morali nadzorovati. Zdaj pa dostop do eh, dosijev o Olafovih primerjih. Nadzorni odbor ima lahko dostop do teh dosijev samo, če prosi zanje in v upravičenih situacijah. Trenutni zakonodajni okvir ne izraža jasno, da mora nadzorni odbor biti tisti, ki Eh, določa takšne situacije. Olaf eh, eh, ni še omejil našega dostopa do zaprtih primerov, ampak to se je spremenilo marca 2012 in od takrat naprej. V zakonodaji je premalo jasnosti Olaf je to izkoristil zato, da je omejeval uh, informacije nadzornega odbora. E, menili smo, da bo generalni eh, direktor uh, rešil to vprašanje, ampak v prvi polovici uh, prvega leta izvajanja uh, se to ni zgodilo, uh, kaj ti dobili nismo dostopa niti do enega dosjeja. Eh, generalni direktor Olafa nam je tik pred sestankom tukaj v odboru kont Julija dal dostop do uh, enega dosija. Nadzorni eh, odbor pa na ta način ne more učinkovito izvajati svojih pristojnosti. Zakonodajni predlog komisije o nadzoru nad postopkovnimi jamstvi je zato dobra priložnost, da se začnemo ukvarjati s temi temami, ki sem jih ravno omenil. Komisija je pravilno diagnosticirala probleme, vendar pa se nam odgovori in rešitve ne zdijo preveč učinkovite. Gre za to, da bi se vzpostavil nov organ, ki bi bil imenovan na podoben način kot nadzorni organ oziroma nadzorni odbor. E, ta organ naj bi e, nadzoroval določene vidike dela Olafa, ki bi jih moral nadzorovati že nadzorni odbor. Olaf in generalni direktor bi potem imela več kot samo en enega nadzornika. E, mislim, da se tudi iz stroškovnega vidika lahko vprašamo, ali potrebujemo dva nadzorna organa. Mislim, da bi e, morali imeti dober notranji e, proces znotraj OLAFA, potem dobrega zunanjega ocenjevalca in pa dober postopek za nadzor izvajanja pristojnosti OLAFA. zdelo bi se logično, da bi eh, dali več pristojnosti odboru, ki nadzoruje OLAF. Morali bi spodbujati dobre prakse nadzora in pa dobro administracijo, ki eh, izhaja iz listine o človekovih pravicah EU. Eh, tukaj gre za jasen poziv po ločevanju med notranjim nadzornikom in pa na drugi strani Eh, zunanim nadzornikom. Nadzorni odbor uh, ima trenutno funkcijo uh, nadzora, vendar pa uh, ali gre tukaj za notranji ali zunani nadzor, to bi morali bolje razčistiti. Če uh, zakonodajalec ni zadovoljen s trenutno strukturo nadzora in si želi uh, nov organ, uh, pa bi se zdelo logično, da bi trenutni nadzorni odbor uh, raje nadomestili z novim organom, da bi imeli torej samo en nadzorni organ, da bi pa zdaj ustvarili še eno uh, strukturo za nadzor, uh, to pa bi privedlo do konflikta uh, pristojnosti ali pa bi bila funkcija novega organa samo uh, dekorativna. Uh, nadzorni odbor zato predlaga tri konkretne rešitve, da se začnemo ukvarjati z neučinkovitim nadzorom OLAF-a. Prva rešitev bi bila naslednja. Predlog komisije, da okrepi eh, nadzor nad eh, posobkovnimi jamstvi, bi morali načeloma sprejeti, ampak bi ga morali eh, vključiti v nadzorni odbor. Drugič, dostop eh, nadzornika do Olafovih dokumentov mora biti zagotovljen. V eh, določenih okoliščinah bi Olaf lahko zavrnil dostop ali ga omejil za določeno obdobje, ampak to mora biti izjema, eh, ne pa da se dogaja tako kot zdaj, ko mora nadzorni odbor upravičevati svojo zahtevo po dokumentih. Tretjič, nadzorni odbor mora izvajati svoje pristojnosti uh, s pomočjo sekretarjata, uh, eh, ki ga sestavljajo pravniki eh, in sodelovati z generalnim direktorjem v OLAF-u. Zagotoviti je treba, da se začne neodvisno izvajanje teh pristojnosti in to brez zamud. Olaf ima eh, pristojnosti, eh, da eh, se bori proti goljufijam, proti kršitvam finančnih interesov, vendar pa hkrati lahko škodljivo vpliva tudi na podjetja in na karijere določenih uradnikov. Zato bi to morali kar najhitreje rešiti. Hvala. Najlepša hvala. Res gre za zelo zapleteno vprašanje preprostih odgovorov ni. Najlepša hvala za uh, vaše eh, pripombe. Ima kdo kakšno vprašanje? Pripombo? Derek Wong. Uh, you, chair, as, as hvala, predsednica. To je zelo kompleksno vprašanje in prav zato uh, moramo postopati zelo previdno ko gre za prihodnje reševanje tega vprašanja, potrebujemo eh, namreč uravnotežen pristop. V nasprotnem primeru eh, se lahko znajdemo v situaciji, ko bomo uh, vzpostavljali en nadzorni organ za drugim in bo eden reguliral drugega in tako naprej. Predlog komisije se mi zdi uravnotežen. Uh, Od eh, takrat, ko smo ga prebrali, pa smo slišali še eh, veliko kritičnih mnen, eh, veliko vprašanj strani predsednika sodišča za evropske uslužbence. Torej, ne vemo, ali so tam priporočila vsa dobra ali ne. Pomembno je, da se s komisijo spet sestanemo 23. septembra in da razpravljamo še o podrobnostih tega predloga. Glede na zadnji prispevek pa si želimo zagotoviti, da bi res začeli izvajati nekaj koristnega. Ne samo zato, ker želimo ukrepiti pristojnosti enega organa, resnično si moramo prizadevati za to, da bomo ukrepili postopkovna jamstva. Komisija je rekla, da je eh, še vedno prisotnih kar nekaj problemov, tudi stališča komisije. Zanima me, eh, kako bi eh, vi postopali s temi ukrepenimi pristojnostmi, kako bi zagotovili, da bi Olaf dobro deloval. Eh, tukaj ne gre samo za vprašanje, na katerega moramo odgovoriti zdaj ali ne. Povsem prepričani eh, moramo biti eh, v to, da najdemo prave rešitve in da bomo resnično okrepili postopkovna jamstva, ne pa samo pristojnosti določenega nadzornega organa. Hvala. Ja. Hvala predsednica. Zahvaljujem se eh, govorcu za njegov prispevek. Eh, rada pa bi ta prispevek nekako eh, ločila od razprave o Olafu. Tukaj govorimo o dveh različnih stvarih, kot je rekel tudi gospod Von. Pri ureditvi dela kakšne klauzule predvideva nadzorni odbor v povezavi z eh, postopkovnimi jamstvi oseb in podjetij. Kje je to zapisano, kje je razložena ta pristojnost eh, nadzornega odbora, ko gre za postopkovna jamstva. Tukaj ne govorim o splošnem dostopu do primerov, do dosejev mislim, da to ne bi bila dobra ideja sama po sebi, ampak uh, za točno določen uh, cilj, ki mora biti tudi jasno zapisan. Kakšni predlogi so bili podani tukaj strani nadzornega odbora? Kako zagotoviti postopkovna jamstva za uh, preiskovane osebe? Potem uh, pravkar smo uh, prejeli uh, tudi sporočilo, ki je zelo uh, Eh, nadrobno strani Olafa, kjer odgovarjajo na eh, eh, pripombe članov nadzornega odbora. Tukaj se nahajajo tudi številke. Od marca 2012, 2013 in 2014, koliko prošen ste podali v zvezi z postopkovnimi jamstvi, ne na splošno glede dostopa, ampak ko gre za, eh, konkretno za postopkovna jamstva. Potem eh, tretjič, vi ste nadzorniki za to, da zagotovite, ne samo nadzorujete, ampak zagotovite učinkovito delovanje OLAFA. Eh, sama sem takoj videla, kje so nevarnosti. Vedno, ko smo govorili o OLAFu in nadzornem odboru, sem podala veliko predlogov spremembe. In uh, uh, Olaf ne uh, uh, sme kršiti uh, pravic in postopkovnih jamstev, sicer se znajdemo pred sodiščem. Zanima me, če pride do problema z jamstvi, kaj lahko naredite, na kakšen način uh, zagotovite postopkovna jamstva, kakšen postopek uh, Eh, začne veljati. Nadzorni odbor, tako kot je danes, eh, v tem primeru ni koristen. Eh, zato me zanima konkretno, na kakšen način vaš organ postopa v takšnih primerih. Zagotovite treba neodvisno delovanje OLAFA in pri tem upoštevati tudi te vidike. Ne gre za to, da se nadzoruje OLAF, ampak za to, da se zagotovi ta neodvisnost in učinkovitost. Na kakšen način uh, vi podajate prošne, sama tega postopka ne poznam, zato uh, bi rada, da mi to nadrobneje razložite. Hvala. Kolega Sarvama. Hvala. ravnotežje je tisto, kar najbolj potrebujemo. Kako najti to ustrezno ravnotežje? Eh, tukaj bi se vrnil na pripombe komisarja Šemete, ko je rekel, da morajo funkcije nadzornika biti ločene od eh, funkcij nadzornega odbora. To je v središču predloga komisije. In zdaj, ko smo slišali predsednika nadzornega odbora, eh, pa moram povedati, da se ne strinjam s komisarjem o, glede te načelne teme, da bi to moralo biti popolnoma ločeno. Verjetno bi eh, tako samo še dodatno zapletli situacijo. Eh, strinjam se z gospodom Denovom, da bi tako dobili samo še bolj zapleteno situacijo, da bi dobili samo še en dodaten organ. Že zdaj situacija ni jasna, kaj bi bilo šele potem. Moje vprašanje za gospoda Denofa pa je naslednje. Če eh, bi naredili to, kar vi predlagate, kako bi potem prepričali. Sam ne sprašujem, kako zagotoviti, kot je, kot je rekla Ines, kako zagotoviti neodvisnost. Eh, mene zanima, kako prepričati tiste, ki vedno uporabljajo neodvisnost kot prvi in zadnji argument. Uh, tukaj smo eh, zdaj eh, nekako blokirani leto in leta in leta že govorimo o tem. Nekateri hočejo popolno neodvisnost, eh, drugi pravijo, imate neodvisnost, ampak zagotoviti je treba tudi, da bodo spoštovane pravice vseh. Zato nikamor ne pridemo. Gospod predsednik nadzornega odbora, eh, izzivam vas, da greste še malo odlje. Eh, Eh, in da nam poveste še več kot eh, vaše tri ključne točke, ko gre za strukturo za dostop do eh, dokumentov in to, da mora nadzornik biti neodvisen. Bolj konkretno me zanima, kako prepričati vse, da ne kršimo neodvisnosti OLAFA, če imamo eno strukturo, če imamo zunanjega uh, nadzornika ki ni tako zelo uh, zunani, ampak je vključen v en organ. E, ta glavni organ pa je nadzorni odbor. Kako bi vse te funkcije združili pod eno streho, da ne bi spet uh, in spet prihajalo uh, do uh, obtožb, da uh, kršimo neodvisnost Olafa. Markus Pieper. Kommissar Schemeter hat ja gesagt, dieser neue. Hvala lepa. Gospod komisar je rekel, da bi morali tega novega nadzornika tudi nekako plačati in nekako si je sam zastavil to vprašanje, iskal je rešitev in njegova rešitev je ta, da je treba potem tega novega nadzornika pač vezati na komisijo. Se pravi, Olaf je vezan na komisijo, tudi nadzornik za postopkovna jamstva bi bil vezan na komisijo. In zato se sprašujem podobno kot Derek Vaughn, kako lahko potem razlikujemo med nadzornimi nalogami nadzornika za jamstvo Um, za postopkovna jamstva in pa nadzorne funkcije nadzornega odbora OLOFA. Kaj to pomeni, um, kako bi to ločevali? Torej, nadzorni odbor bi imel potem nekakšno splošno nadzorno uh, funkcijo, nadzornik pa bi se ukvarjal z posameznimi primerji. To se meni zdi zelo zapletena in tudi odvečna struktura. Jaz sem sam mnenja, da bi prej morali okrepiti nadzorni odbor. Dobro vem, da se cela skupina s tem ne bo strinjala. Eh, torej, morali bi jasno določiti pravila, ko gre za dostop do informacij, do dosejev. Gospod Denov je bil tukaj zelo konkreten, konkretno je povedal, kako bi lahko oni imeli dostop do dokumentov, če bi obrnili dokazno breme eh, in bi potem nadzorni odbor imel dostop do teh dosjejev, do teh podatkov. To se meni zdi zelo razumen predlog. Moram povedati, da smo v preteklosti imeli za njim dobre izkušnje in če smo z nekom imeli dobre izkušnje, torej mi smo za nadzornim odborom Olofa imeli dobre izkušnje in potem bi mu že lahko dali tudi nekaj več nalog in pristojnosti. Mislim, da bi mi morali okrepiti torej nadzorni odbor Olofa. Imam pa tudi še eno vprašanje v luči krepitvi pristojnosti nadzornega odbora oziroma ustvarjanja pisarne nadzornika za postopkovna jamstva. Se moramo vprašati, kaj lahko tukaj naredimo kot parlament, kot odbor za nadzor proračuna, kako smo mi lahko upeti v te uh, nove strukture. Mi smo na vse zadnji tisti, ki na zunaj nosimo to politično odgovornost. Morda bi lahko predstavnik nadzornega odbora dal kakšno priporočilo našemu odboru, torej kje bo naše mesto v tej bodoči strukturi. Hvala lepa, tudi sama sem se uvrstila na seznam govornikov, kajti tudi sama bi želela podati nekaj pripomp o tej celotni strukturi. Sploh še nismo govorili o tem, da je predlog komisije glede nečesa zelo jasen, rešuje nek stari problem, nam, nam reč vprašanje imunitete. Tukaj se to imuniteto preprosto pomete pod mizo, kot da spoh ne obstaja in jasno so določene pristojnosti v drugi točki Eh, predloga. Torej jasno je zapisano, kdo je član institucije Evropske unije, je lahko podvržen preiskavam Evropske un, um, OLAFA. In uh, tukaj se omenjajo tudi člani Evropskega sveta, kako bo potem to delovalo, ali bo lahko OLAF ob sumu kršitve, naprimer zaplenil telefon Angeli Merkel, uh, ko gre za vprašanje imunitete poslancev, si ne želim, da bi to bilo urejeno v uredbi o Olofu. To je zelo resno vprašanje, o kateri se moramo pogovoriti med seboj. Torej gre za praktično izvedljivost, ne moremo sprejemati takšne zakonodaje, ki je kasneje ne bomo mogli izvajati. Potem spoh nima smisla, da tukaj o tem razpravljamo. Če bomo imeli zakonodajo, ki je ne moremo izvedlja, eh, izvajati, potem ta nima smisla. Torej gre za praktično izvedljivost predloga in pa še drugo vprašanje, vprašanje neodvisnosti prvič eh, bomo tukaj dejansko generalnemu direktorju nataknili lisice. On ima v Olafu zelo močno ulogo in vsak želi pri tej reformi nekoliko uravnotežiti to njegovo ulogo, zato se moramo vprašati, zakaj, ali je on morda bil neuspešen. Zanimivo je, da je sedaj komisija tista, ki želi generalnemu direktorju natakniti lisice. Prvič bo generalni direktor uh, dobil osebo, ki jo bo moral vprašati za predhodna avtorizacijo, če bo želel nekaj narediti. In to pravzaprav zame ni združljivo za funkcijo generalnega direktorja. Tudi zato bi bilo smiselno, če bi govorniki povedali nekaj več o tem. Jaz potrebujem generalnega direktorja, ki mora spoštovati obstoječo zakonodajo, ne pa takšnega generalnega direktorja, ki ga bomo morali še dodatno preverjati. Uh, to se meni zdi nekoliko sporno. Prvič imamo takšen predlog in sama nisem prepričana, da je to dobra ideja. Zato me, se mi je zdelo zelo zanimivo to, kar ste povedali vi, gospod Rebenbuš, o predlogu uredbe. Če se vam zdi to dobra ideja, no dobro, vi sicer imate tukaj uh, drugačno stališče, dru, drugačno izhodišče. Če imamo nadzornika, potem sama menim, da ta ne sme biti vezan na komisijo in potem se moramo eh, vprašati, pod katero institucijo potem naj spada ta nadzornik, ali naj gre k računskemu sodišču, ali naj gre v parlament. Kako zagotoviti to uh, neodvisnost? Če se bomo odločali za to, da vzpostavljamo takšen položaj, potem moramo resnično zagotoviti, da bo ta oseba brez senčice dvoma popolnoma neodvisna. Uh, in zato bi bilo dobro, če bi predstavniki um, odgovorili na to vprašanje in pa seveda na vsa druga, ki so bila postavljena. Gospod Denov. Well, um, me, first, uh, like to, uh... Hvala. Na kratko bi uh, pokomentiral vprašanja, ki so bila postavljena, potem pa bom prosil še kolege, da dopolnijo odgovore. Prvo vprašanje je bilo zelo jasno in eh, zelo vesel sem, da je bilo postavljeno. Nadzorni odbor ali je skušal eh, povečati svoje pristojnosti ali eh, si prizadeva za neodvisnost Olafa. Mislim, da je odgovor tukaj jasen. Vsi eh, delujemo v državah članicah. Eh, vsi smo se že ukvarjali z eh, nadzorovanjem, spremljanjem in tako naprej. Seveda nas eh, zanima to, da bi zaščitili in okrepili neodvisnost OLAFA in vsi naši predlogi gredo v to smer. Mi eh, tukaj ne govorimo o prodomu, pravimo, da če bo to potrebno, bomo zelo veseli tudi novega organa, pa tudi, če bo nadzorni odbor razpoščen. Želimo, da eh, se tukaj ravna v interesu evropskih državljanov. Drugič, eh, postavljeno je bilo tudi vprašanje eh, glede tega, da moramo upravičiti svoj dostop do dokumentov. Mi imamo urad za varstvo podatkov v Evropski uniji in jasno je, da je treba dostop upravičiti, ampak eh, o tem ne bo razsojal eh, generalni direktor Olafa, ampak posebna služba, ki je za to odgovorna. Eh, torej, služba nadzornika za varstvo podatkov. Pa še individualni primeri ali nadzorni odbor eh, lahko posega tudi v posamezne primere. Tukaj govorimo o zaprtih primerih, ne odprtih oziroma javnih primerih. Kot eh, sem rekel, vsi sodelujemo pri nadzoru. In če eh, se ne moremo lotiti posameznih eh, primerov, potem tudi ne moremo preveriti, ali se spoštujejo vsi postopki in eh, pravice posameznikov. Da, seveda eh, se moramo lotevati tudi teh primerov, če želimo dobro upravljati svoje delo. Tako je bilo tudi v vseh eh, primerih, ki jih poznam eh, sam. Eh, toliko z moje strani, zdaj pa se obračam na desno k predsedniku finskega računskega sodišča. In torej kolega ima veliko izkušenj tudi na tem področju. Very, very very complicated issue and this issue of balances. Torej gre za zelo zapleteno vprašanje. Vprašanje zagotavljanja ravnoteže je seveda zelo zapleteno. Ko gre za nadzorni odbor, mi ne želimo dobiti nikakršnih novih pristojnosti naša sedanja vloga je tako ali tako že nekoliko zavajujoča, ko gre za naše odgovornosti in pa za naše nadzorne naloge. Včasih uh, se sprašujem, ali ne bi bilo morda bolje, če bi nas kar poslali domov in uh, vzpostavili urad, ki bi bil bolj jasen in bi lahko bolje deloval. Kar se tiče nadzornega odbora, ta bi naj v skladu z predlogom uh, spremljal razvoj postopkovnih jamstev pri preiskavah OLAF-a, tako pravi uredba. Mi lahko to naredimo s pomočjo letnih poročil in poročil generalnega direktorja. S tem smo nekakšni notranji svetovalci in če bomo mi notranji svetovalci Olafu, potem eh, bi moral zaradi prevzema odgovornosti generalni direktor tisti, ki bi moral biti predsednik takšnega nadzornega odbora, ne pa nekakšna zunanja oseba. No pa še nekaj ni jasno v uredbi. lahko bi spremljali spoštovanje procesnih jamstev tudi na ta način, da bi zajeli vzorec posameznih primerov, si ogledali te primere, potem pa bi nam bilo zagotovljeno to, kar sprejema tudi pisarna nadzornika za varstvo podatkov. Torej, ex post bi lahko dobili dostop do teh dosijev, do teh primerov in jih bi potem lahko preučili. Potem, kar se tiče zagotavljanja neodvisnosti, to je bil kompromis že ob samem začetku ustanovitve OLAF-a. Nadzorni odbor lahko tukaj naredi naslednje. Lahko opazuje, spremlja, če, če gre kaj narobe in dejansko so to postopki proti komisiji. Če komisija preverjamo, če komisija dela nekaj, kar krši neodvisnost našega generalnega direktorja, potem to lahko poročamo vam, parlamentu ali pa svetu. Mi imamo samo pristojnost poročanja, drugih pristojnosti nimamo. Tako da lahko naredimo samo to in to je odvisno od naše sposobnosti opazanja in pa pripravljenosti. Olafa, da um, pravzaprav um, je pripravljen nadzorovati tudi njegovo domačo institucijo, to je komisija. Potem naj se vrnem k predlogu komisije. Dobro je, da se komisija ukvarja z vprašanjem varovanja postopkovnih jamstev. To nas zelo veseli. Tukaj je nekaj zanimivih novih elementov. Velik del predloga pa se ukvarja z nečim, o čemer smo že dolgo prej razpravljali v evropskih institucijah. V glavnem gre torej za staro vino v novi steklenici, če se lahko tako izrazim. Gre za vprašanje, no, naj odgovorim na vprašanje, kaj lahko mi svetujemo vam kot evropskemu sozakonodajalcu. Imam tri nasvete za vas. Prvič, ogledati se morate učinkovitost nadzora in učinkovitost preiskav. Med tema dvema stvarema je treba zagotoviti ustrezno ravnotežje. Trenutno tega sedani predlog še ne zagotavlja. Potem, če želite zagotoviti učinkovit nadzor in učinkovite preiskave, je treba jasno ločiti notranje svetovalne vrste revizij, ali revizorjev, ki odgovarjajo nekomu, ampak vseeno lahko izpolnijo svojo nalogo in pa zunanimi nadzorniki, ki potem naj bodo resnično zunani. Imamo pa tudi nekaj pol neodvisnih eh, nadzornikov naprimer nadzornje pristojnosti nadzornega odbora. Dobro, to ni stroškovno najbolj učinkovita eh, rešitev. Dobro bi bilo, da bi imeli samo eno zunanjo kontrolo in nekaj notranjih. In pa še vprašanje eh, krepitve nadzora uh, sodišča. In pa tretje, tretji nasvet. Mislim, da, tukaj, da so tukaj postopkovna jamstva zelo široko zasedena zajeta pravica do obrambe, pravica do dostopa do eh, dosejev, pravica do zaslišanja, eh, gre v glavnem za upravne postopke. Ti so zelo široko zajeti. Kaj bi lahko tukaj naredili? Eh, no, ta predlog izhaja iz našega razmišljanja, ne iz tega dokumenta. No, kaj bi lahko naredili? Mi smo razmišljali v naslednjem smislu. Nadzorni odbor ima jasno ulogo, je notranji nadzor z reformo uredbe o postokovnih jamstev, pa bi mi lahko postali pol neodvisni, lahko bi podajali priporočila Potem, eh, tako kot je predlagal predsednik sodišča za uslužbence, bi lahko imeli tudi okrepen, okrepljeni sodni nadzor nekatere dejanja generalnega direktorja, bi na ta način lahko nadzorovalo tudi sodišče. To bi na, bolje, na boljši način, to bi bila boljša rešitev, kot pa ta predhodna odobritev strani nadzornika za postopkovno jamstvo potem bi komisija imela zadnjo besedo, nadzornik bi imel zadnjo besedo o tem, ali bi lahko sploh eh, začeli določeno preiskavo in to postavlja pod vprašanje neodvisnost generalnega direktorja Olafa. Se pravi, to je nejasno in če je nekaj nejasno, potem s tem tvegamo izgubo ustreznega ravnotežja. Naslednja točka, predhodna odobritev. Torej, imeli bi nekoga, ki bi bil administrativno vezan na komisijo, na institucijo, eh, njegova predhodna avtorizacija pa bi vplivala na člane Evropskega sveta, na poslance Evropskega parlamenta, potem člane Evropske centralne banke, člane Evropskega sodišča in eh, člane računskega sodišča se pravi, takšno administrativno telo znotraj ene institucije bi dobilo torej precej daljnošežne pristojnosti. Nadzorovalo bi vse druge institucije. To se mi ne zdi dobro. Morda bi bilo dobro, če bi imeli neko telo, ki bi podajalo samo priporočila, potem pa bi imeli na odkrepljen sodni nadzor. To bi bila morda bolja rešitev, seveda pa je potem treba rešiti se nekatera tehnična in druga vprašanja. Potem vprašanje članov Evropskega sveta. Jaz sem pravzaprav stalni svetovalec ustavnemu odboru finskega parlamenta in ta odba, odbor ima pomembno ulogo kot uh, ustavni svet v, Fran, v Franciji. Gre za torej tist tisto telo, ki tolmači finsko ustavo. In v tem odboru smo govorili o dostopu do vodi vlad in držav. Torej, tehnično gledano bi za tem predlogom lahko prisluškovali telefonu Angele Merkel, uh, Aleksandra Štupa ali pa Donalda Taska. Lahko bi ta telefon uh, tudi tem osebam zavzeli, odvzeli in ga preverjali. Ne vem pa, ne morem si pa predstavljati, kako bi predstavniki tega telesa prišli v mm, urade nemške kanclerke. Ne vem, kako bi to potem v praksi delovalo. Potem uh, imamo tudi svetovalne odbore v institucijah, ki ne spadajo pod definicijo članov eh, evropskih institucij, pa čeprav imajo v rokah pogosto zelo pomembne dokumente in pomembne pristojnosti, pa jih ta uredba ne pokriva. Torej, naj zaključim. Prosim, da zagotovite učinkovitost eh, notranjega nadzora, zunanjega nadzora in okrepiti je treba sodni nadzor. Potem drugič, ustvariti moramo jasne strukture zunanje in notranjega, eh, zunanjega in notranjega sodnega nadzora in treba je razjasniti trenutno strukturo, trenutno situacijo. To je na svet Evropskemu parlamentu. Na ta način bi nam lahko najbolje pomagali. Hvala. Hvala lepa. No, vsaj ste nekaj humorja pokazali s tem predlogom. Nadaljujemo za dnevnim redom. Besedo dobi gospod Galeja z računskega sodišča, ki preverja neodvisnost samega Olafa. Hvala lepa, gospa predsednica Gresle, spoštovani poslanci, predstavniki evropskih institucij. Računsko sodišče se zahvaljuje za vabilo, da sodelujemo v tej izmenjavi mnen o tako pomembni temi. Prosim, bodite potrpežljivi z menoj. Analiziral bom nekatere teme, o katerih so govorili že predhodni govorniki. no bom pa jaz vse skupaj predstavil z neke drugačne perspektive. Menim, da je današnja uh, seja prišla ob ravno pravem trenutku, mora biti izhodišče za razprave in razmišljanja o tem, kako okrepiti postopkovna jamstva za osebe, ki so predmet preiskav OLAFA kot poročevalec računskega sodišča o tej temi sem eh, odgovoren za pripravo poročila o tem v skladu z eh, členom 325. No, vendar pa naj povem, da so stališča, ki jih danes izražam, moja in uh, niso nujno vezana na mnenja, ki jih bo računsko sodišče sprejelo o teh temah. Jaz bi se omejil na tri točke. Najprej bi želel predstaviti nekatera vodilna načela, preden spregovorim še o podrobnostih predloga. Drugič, želel bi vas spomniti na pretekle pripombe in priporočila našega sodišča o, torej ob prejšnjih reformah. In pa tretjič, želel bi spregovoriti o predlaganih spremembah od zadnje reforme. In eh, želel bi eh, izpostaviti še nekatere teme, ki jih tudi trenutni predlog še ne rešuje ustrezno. Moje izhodišče je naslednje. Računsko sodišče torej v velikem interesu računskega sodišča je, da zaščiti finančne interese Evropske unije in da se bori proti goljufijam, korupciji in pa drugim nezakonitim dejanjem. Državljani zaupajo v javne institucije, to zahteva tudi osnovna, to zahteva tudi osnovna pravila dobrega upravljanja. Če želimo močen in učinkoviti OLAF, ki bo lahko eh, izpolnjeval svoje naloge, je treba zagotoviti predvsem to, da bo Olaf močen. To moč moramo ohranjati, okrepiti, ne pa spodkopavati. Z enakim nadušenjem ugotavljam tudi naslednje. Bistvenega pomena je tudi zaščita pravic posameznika in zatem seveda moramo zagotoviti tudi eh, močna ja-, postopkovna jamstva za osebe, ki so predmet preiskav OLAFA. Torej, na eni strani moramo zaščititi pravice posameznika, po drugi strani pa moramo ohraniti močne pristojnosti OLAFA, ko gre za izvajanje preiskav. Obe strani sta med seboj neločljivo povezani. Uh, in zato moramo krepiti obe strani, ne pa slabiti ene na račun druge. Če preiskave niso podkrepljene z spoštovanjem eh, osnovnih pravic, potem te niso spremljive. Eh, da zagotovimo postopkovna jamstva, pomeni ne samo to, da krepimo eh, OLAF, ampak je to bistvenega pomena tudi za učinkovitost samih preiskav OLAFA. Torej, pri vseh svojih pripombah, ki bodo sledili, izhajam iz teh osnovnih načel. druga točka moje predstavitve. Um, računsko sodišče je že postalo pomembne predloge, ko gre za varovanje postopkovnih jamstev oseb, ki so predmet raziskave. Tako smo naredili v mnenju številka 6 skozi, 2, skozi 2011. Eh, in pa eh, tudi v reformi, ki sta jo parlament in pa svet sprejela 11. septembra 2013, torej pred enim letom. Potem naj vas spomnim nekatera, na nekatera pomembna sporočila, ki so pomembna za današnjo razpravo. Najprej pomen časa. Treba zagotoviti neodvisen ekspost nadzor, ampak to ni možno brez neodvisnih preiskav. E, torej, neodvisnost OLAF-a je nujni pogoj za, um, uh, za učinkovite preiskave OLAF-a. Nadzor neodvisnosti pa naj bo možen šele takrat, ko bo OLAF končal svoje, uh, poročile, svoje poročila o preiskavah. To je potem izpostavljeno tudi pregledu uh, nadzornega odbora OLAF-a, Evropskega ombuds in pa Evropskega ombudsmana trenutna ureditev torej takšna, da je potem v številnih primerjih prepozno, da bi Olaf odpravil morebitne pomankljivosti in pa eh, drugič, dolgo časa traja, preden so znani rezultati in zato dolgi preiskavi lahko sledi še nadaljne obdobje negotovosti. Potem še vprašanje oseb, ki niso obveščene o svojih preiskavah. V svojem mnenju je sodišče poudarilo, da se moramo ukvarjati tudi za primeru, kjer eh, oseba, ki je predmet raziskave, nima možnosti pravočasno podati izjave, ker v nekaterih primerjih osebe o tem niti niso obveščene, da so predmet preiskav Olafa. torej takšna možnost o neobveščenosti preiskovanca je predvidena v tretjem odstavku devetega člena uredbe o olafu ta člen omogoča izjeme k splošnemu pravilu Torej, splošno pravilo je ta, da osebe morajo dobiti pravico do izjave uh, v ustreznem časovnem roku. Torej, tukaj so možne tudi izjeme v upravičenih primerjih, kjer je nujno uh, zagotoviti zaupno naravo preiskave ali pa preiskovalnih postopkov, eh, ki jih predvidevajo nacionalne sodne oblasti. Naša skrb je tukaj naslednja. Če nimamo učinkovitega mehanizma, s katerim bi lahko preverili, ali je upravičena ta določba, da oseba ni obvečena o preiskavi, Eh, torej, to je omejeno samo na eh, določene primere. Potem tretjič, potreba po neodvisnem nadzorniku. Če želimo spoštovati postopkovne jamstva v vseh problematičnih situacijah, potem sodišče predlaga funkcijo nekakšnega uradnika za pregled, ki bi lahko objavljal tudi zavezujoča mnenja. Vendar pa naj tega ne imenuje generalni direktor Olafa in tudi uh, uh, takšna oseba ne sme biti podvržena njegovemu nadzoru. Takšna oseba bi morala biti popolnoma neodvisna. Takšen uradnik, eh, ki bi izvajal preglede, ne bi izdajal samo zavezočih mnen, ampak bi lahko svoja mnenja objavljal v vseh primerih, kjer Olaf predvideva prenos informacij iz Olafa v nacionalne sodne, sodne oblasti ali pa v primerih, ko preiskave trajajo več kot dve leti. Takšen uradnik, takšna oseba bi imela polni dostop do dosjejev Olafa. Eh, mnenje pa bi naslovil tako na nazorni odbor, kakor tudi na generalnega, eh, na generalnega direktorja Olafa. Eh, takšni predlogi niso bili upoštevani pri reformi Olafa v letu 2013. V svojem zadnjem sklopu se bom ukvarjal z vprašanjem ali so bili kakšni novi razvoji dogodkov od mnenja, ki ga je naše sodišče podalo leta 2011, oziroma ali ostajo še kakšna odprta vprašanja v tem predlogu komisije iz junija leta 2013. Tukaj bom omenil tri točke. Tri so tesno povezane z predlogom. Prvič, verjetno se spomnite na to, da je bil namen evropskega zakonodajalca, da okrepimo postopkovna jamstva v preiskavah OLAFA. Najprej na ta način, da v uredbi predvidimo podrobne določbe o postopkovnih jamstvih in pa da okrepimo postopkovna jamstva z postopkom sistematičnega pregleda člen 9 eh, spremenjene uredbe, o tem je govoril tudi komisar Šemeta uvodoma, torej ta člen sedaj eksplicitno navaja te postop, ta postopkovna jamstva, naprimer pravica do nepristranske obravnave, potem eh, načelo domneve nedolžnosti, Eh, pravica do izogiba samooktožbe, pravica do pomoči in pa pravica o obveščenosti in o pravica do zaslišanja. Vendar pa se zdi, da vse evropske institucije želijo revidirati te postopke, ehm, torej kako sprožiti postopek pregleda, če pride do kršitve teh eh, osnovnih postopkovnih jamstev. Vendar pa uredba ne predvideva takšnega postopka pregleda, ampak prepušča generalnemu direktoratu, da poskrbi za notranjo eh, svetovalni in nadzorni postopek eh, oziroma da se odloči za preverjanje zakonitosti. Takšnih postopkov prejšnja uredba o Olafu ni eksplicitno zahtevala, vendar pa je učinkovitost notranjih, tega notranjega nadzora omejena, saj ga nismo kombinirali z mehanizmom zunanjega nadzora. Neodvisni pregled je bistvenega pomena, zato da zagotovimo, da Olaf ni ultravires in da lahko zaščitimo predvsem tiste, ki niso bili obveščeni o tem, da so predmet preiskave. V interesu Olafa je da dokaže, da, je, da deluje popolnoma v skladu za zakonodajo. Potem drugič, predlog o neodvisnem nadzorniku postopkovnih jamstv je prav gotovo korak v pravo smer. Njegovo institucijo bi zajamčili z medinstitucionalnim postopkom imenovanja in uh, možno bi ga bilo tudi um, zamenjati oziroma ostraniti. Mislim pa, da bi morali njegovo neodvisnost okrepiti s tem, da bi v postopek imenovanja vključili tudi druge institucije. Potem tretji, eh, tretja točka. Zdi se mi, da je možnost ukrepanja v, sed, eh, v skladu s sedanjim eh, v predlogom omejena. Možno bi bilo samo, eh, da torej posreduje ta nadzornik, če bi se zaradi tega pritožila oseba, ki je predmet preiskav. Vendar pa, če se želi oseba eh, pritožiti zaradi postopkov, mora najprej vedeti, da je predmet preiskave. Ne moremo torej posredovati tam, kjer eh, preiskovanec sploh ne ve za preiskavo. Torej, nadzornik ne bi posredoval v tistih primerih, kjer želi kjer Olaf ne spoštuje eno izmed najpomembnih postopkovnih jamstev, ki jih spoh predvideva uredba o njegovem delovanju. Drugič, generalni direktor mora dobiti predhodno odobritev takšnega nadzornika, eh, če želi sprožiti preiskavo v zvezi z um, z um, delovanjem člana kakšne evropske institucije. Tukaj se sprašujem, ali je smiselno, če je zahtevana predhodna odobritev eh, samo, če gre za člana kakšne izmed evropske institucije, ne pa, ko gre za osebe eh, evropskih institucij, kako bi na to gledala javnost. In pa drugič, ali je preiskava eh, članov evropskih institucij edini, edina možnost za preiskavo preiskovanca in ali zato potrebuje predhodno avtorizacijo. Kaj pa, ko gre za preiskove, preiskave, ki jih izvajajo nacionalne sodne oblasti? E, takšna oseba lahko potem postane predmet preiskovanj nacionalnih e, sodnih organov, ne da bi zato sploh vedela. E, Naj povzamem. Zdi se mi, da v skladu za trenutnim predlogom obstaja neskladnje med uh, nadzornikom za postopkovna jamstva in pa uh, njegovim omejenim ukrepanjem. Potem še nerešeno vprašanje zagotavljanja eh, spoštovanja finančnih interesov Unije. V skladu z 325. členom pogodbe o delovanju Evropske unije eh, torej je uredba o delovanju OLAFA omejena na preiskave nepravilnosti, ki neposredno vplivajo na finančne interese Evropske unije. Vendar obstajajo tudi primeri, Eh, ki ne zadevajo neposrednega kršenja finančnih interesov, ampak samo predstavljajo eh, disciplinarne ali pa kazenske prekrške. To zadeva eh, uradnike komisije in sveta, poslance parlamenta in pa njihove asistente jasno moramo določiti, v kolikšni meri in v kakšnih primerjih lahko um, OLAF preiskuje takšne resne disciplinarne prekrške. Sodišče meni, da bi zakonodajalec moral razmisliti, kakšne možnosti tukaj ponuja pogodba, zato da bi lahko zagotovili, da bodo vsi disciplinski prekrški ustrezno preiskani. Naj zaključim. Spet je bil podan predlog za izboljšavo regulatornega okvira, v okviru katerega deluje OLAF. Tukaj gre za postopek krepitve postopkovnih jamstev med preiskavami OLAFA. Izkušnje iz preteklih let so pokazale na kar nekaj sivih področji pravnih vrzeli. Če bi predvideli funkcijo nadzornika za postopkovna jamstva, bi to bil zelo močen pozitiven korak v pravo smer. Vendar pa mislim, da se bomo kmalo spet vrnili k razpravam, o vprašanjih, ki še ostajajo odprta. Nadzornik sam ne bo ultimativna rešitev za probleme, ki so se pojavili in ki se bo še vedno pojavljali, ko gre za zagotavljanje eh, pravic posameznikov. Komisar Šemeta je izjavil, da predlog dosega dobro ravnotežje. Ampak mi se moramo vprašati, ali je predlog dovolj dober. Morda obstajajo še kakšni problemi, ki sem jih omenil jaz ali kakšni drugi govorniki. Vprašati se moramo, ali so ti problemi resnični, otipljivi, vsebinski. In če takšni so, potem bi se morali morda prizadevati za to, da odpravimo siva področja in zapolnimo pravne vrzeli na celosten način, ne pa na nekakšen, uh, uh, na nekakšen počasen postopek, v katerem se ukvarjamo na zelo počasen način z vsakim posameznim problemom. Hvala lepa, želi še kdo besedo? Ne, potem nadaljujemo za gospodom Papadijusom. Gre za predstavnika urada varuhinje človekovih pravic, ki bo predstavil svoje stališče. Gospod Papadijos, imate besedo. Um, of, uh, v imenu varuhinje človekovih pravic bi se najprej seveda rad eh, prisrčno zahvalil za povabilo na to sejo. Varuhinje človekovih pravic, kot najbrž veste, v preteklosti ni bila vabljena k eh, tovrstnim razpravam, torej ima sedaj prvič priložnost, da predstavi svoje stališče na to zelo pomembno temo. Tisti, ki je zadnji eh, na vrsti, težko pove kaj novega, kaj ti vse pomembne točke izpostavijo že eh, poprejšnji govorci. Eh, predsednik eh, nadzornega odzbora eh, in računskega sodišča ter ostali govorci so že navedli pomembne točke in teh ne želim ponavljati rad bi se osredotočil na določene ključne točke, ki se nanašajo na zaskrbljenost varohinje človekovih pravic. Varohinje človekovih pravic se že dolgo ukvarja s pritožbami e, zoper Olaf e, in sicer e, gre tukaj za pritožbe glede slabega upravljanja in glede nespoštovanja načela prava. Zastavljajo se tri temeljna vprašanja. Prvič je tukaj vprašanje celotne strukture, vprašanje razdelitve pristojnosti in pa vprašanje neodvisnosti. Kar zadeva celotno strukturo, mislim, da je bilo že rečeno, da se srečujemo za celo vrsto organov, eh, ki so se pojavili v zadnjih eh, letih. Eh, in sicer gre za organe, ki so odgovorni za ex post nadzor, kot recimo preiskovalni odbor, ex ante in ex post kontrol, kot, eh, nadzor, kot recimo varuhinje človekovih pravic. Eh, ali pa ex ante nadzor, kot uh, predvideva sedanji predlog. Torej, tukaj gre za celo eh, vrsto organov in zato zelo zapleteno strukturo. Drugi vidik je vprašanje učinkovitosti nadzornika in mislim, da je bilo računsko sodišče zelo jasno in eh, posem se strinjamo z njihovim stališčem nadzornik, kot je zapisano v eh, besedilo, naj eh, bi bil posebni svetovalec eh, in naj bi zasedel mesto uradnika AD15. In zato se zastavlja tudi vprašanje odnosa med nadzornikom in pa generalnim direktorjem OLAF-a. Ta nadzornik bo lahko podal le priporočila. Generalni direktor pa eh, bo lahko ta priporočila preprosto zanemaril in nadaljeval za preiskavo. Torej se bodo državljani vprašali, zakaj bi se sploh obrnili na nadzornika, če pa ne bo nobenega učinka. Mesece in dneve sem verjel, da se bo kaj zgodilo, eh, pa se ni nič premaknilo. Torej, potem državljano ostane le še možnost, da se obrne na sodišče v Luksemburgu. Eh, in čaka nadaljni dve leti, da bo sprejeta odločitev. No, varuhinja človekovih pravic lahko vsaj kaj stori v zelo kratkem času. Torej, mogoče bi bilo pametneje, če eh, bi nadzornik imel eh, zavezujoče pravice, torej, eh, če bi podal priporočilo, bi to moralo biti tudi uresničeno. Če nadzornik želi dobro upravljati svoje delo, potem mora imeti dostop tudi do vseh eh, potrebnih informacij. Zastavlja pa se vprašanje, ali bodo nadzorniki imeli popoln dostop do dosjejev ali bodo dobili zgolj uh, določene informacije, ki bodo relevantne uh, glede uh, na trenutno delo. Uh, ali bo šlo za vprašanje, katere informacije zagotoviti, katere informacije obdržati zase z namenom zaščite in pa varstva podatkov in uh, tako naprej. Torej, nadzornik bi potreboval popoln dostop eh, do dokumentov, da bi lahko ustrezno upravil ex ante nadzor eh, in poleg tega bi njegova priporočila morala biti zavezujoča. Potem pa se zastavlja tudi vprašanje filozofije nadzornika, ki se lahko odloči za določeno usmeritev. Ampak pri tem se pojavlja potem še vprašanje nadzornega odbora, ki upravlja ekspos nadzor in tukaj se pojavlja možnost eh, naslednjega navskrižja. Kateri izmed dveh organov bo torej imel pravico, da poda mnenje. Kdo se bo odločil, koga upoštevati, nadzorni odbor ali uh, nadzornika? In tukaj se spet vračamo k uh, eh, varuhinih človekovih pravic. Če bodo državljani imeli občutek, eh, da nadzornik zlorablja svoj položaj, da ne upravlja ustrezno svoje funkcije, da ne razume dobro celotnega postopka, potem bodo državljani še bolj zmedeni. Na koga se sedaj obrniti? Na nadzornika, na nadzorni organ, eh, odbor ali na OLAF? OLAF je namreč na vse zadnje tisti, ki sprejme končno odločitev in če Varuhinja človekovih pravic želi informacije o postopku, eh, o preiskavi in tako naprej. Ali bo Olaf storil isto kot eh, EPSA in dejal, ja, nadzorniki so neodvisni, če je nadzornik storil napako, potem se obrnite na njega. Gre torej za zelo zapleteno verigo. Varuh človekovih pravic, nadzornik, Olaf, nadzorni odbor. In to me že vodi k naslednjemu vprašanju. In sicer gre za vprašanje splošne neodvisnosti. Mislim, da je spet računsko sodišče pravilno povedala, da bi bilo zelo čudno državljanom ali pa študentom pravne fakultete, dejati, da potrebujemo ex post nadzor za to, da bi zagotovili spoštovanje temeljnih človekovih pravic. Poleg tega bo nadzornik podal mnenje inštitucije, ki bi lahko bila predmet preiskave za strani Olafa. Lahko bi šlo za inštitucijo, zopr katero poteka preiskava strani Olafa. Težko je torej imeti pravi občutek neodvisnosti. In kontraproduktivno bi bilo, če bodo državljani najprej izpostavili pomankanje neodvisnosti. Zato potrebujemo tudi ustrezna pravila. Ne želim še naprej govoriti o tem, kajti večino točk so navedli že poprejšnji govorci, kot sem že dejal, ampak varuhinja človekovih pravic meni, da ta celoten predlog vodi v zelo zapleteno uh, strukturo, ki bo nedvomno vsakega državljana privedla do tega, da se eh, bo obrnil na pravnika kateri akte je moč spodbijati, kateri ukrepi se bodo uporabljali, kako dolgo bo trajal celoten postopek. Državljani se lahko obrne na varuha človekovih pravic, zato da se postopek pospeši in tako naprej. Torej, v tem trenutku je zelo težko reči, kakšen bo rezultat vsega skupaj. Namreč namen uredbe je da se okrepijo eh, postoko, postopkovna jamstva za državljane. Ja, ja najlepša hvala. Pa vsem smo presenečeni, da, eh, da bom eh, rekla še kaj drugega ali želi kdo še besedo. Želi besedo mogoče kateri izmed drugih govorcev, ki so prej govorili. Ines? Sí, eh, bueno, yo creo... Hvala. Mislim, da sta bila oba zadnja prispevka uh, zelo zanimiva. Jasno sta pokazala, uh, kje se nahajamo v tem trenutku. Smo še vedno bolj na začetku, čeprav ne povsem na začetku. Predlog komisije je povezan z možnostjo, da uh, gremo naprej, da napredujemo vsaj pri pojasnevanju tega, kar nam je bilo vedno jasno. Uh, Eh, namreč, da je Olaf vse čas vseboval neke vrste paradoks. Eh, na nek način je Olaf nadzoroval tistega, ki bi moral nadzorovati njega. Eh, potem imamo tukaj notranje revizorje, to je notranji instrument, ki ima lahko dostop do relevantnih informacij in na katerega lahko računamo. prav tako ne smemo misliti, da je Olaf eh, povsem netipičen instrument, nenavaden eh, instrument. Res vsebuje ta paradoks. Eh, predsednica je bila tudi poročevalka na to temo in od takrat smo se dobro soočali s težavami, ki so se kazale v praksi. Eh, v določenih primerjih se je pokazalo kot, eh, oziroma je kazalo kot, da bi ponovno odkrivali Ameriko. Vsi se moramo zavedati, da vsak vidi eh, nek majhen delček, nimamo pa še celovite slike. Zahvaljujem se za to javno predstavitev. Zdaj so nam stvari vsaj bolj jasne, neko jasnejšo sliko imamo. Zaenkrat smo še v prehodni fazi, moramo počakati na to, kaj se bo zgodilo na področju evropskega toživca. Eh, pomembno bi bilo začasno izboljšati tisto, kar se nam zdi huda težava, pa se s tem ne ukvarjata ne Olaf, ne eh, nadzorni odbor. Mislim, da bi morali vsaj v tej prehodni fazi, dokler tožilec ne reši velikega dela teh težav. Torej, morali bi eh, vsaj poskusiti izboljšati eh, možnost eh, boljšega zagotavljanja in vnaprejšnjega zagotavljanja. Torej, od začetka, ko nastopi Olaf, postopkovnih jamstev. Torej, zaščititi bi morali tiste temeljne pravice, ki jih je treba zaščititi. Eh, ta pot je še zelo kompleksna. Olaf je kompleksna institucija, kompleksni so njeni odnosi s komisijo in pa mandat, ki smo mu ga dali. Torej, ob vsem tem moramo biti sposobni eh, na nek način napredovati. To je neke vrste prehodna naloga ampak eh, po mojem mnenju je ključna. Zahvaljujem se za vse prispevke. Eh, ne verjamem, da bo nadzorni odbor rešil vse težave, kajti tudi ta ima eh, nenavaden značaj. Ne želimo tudi ustvarjati novih organov, ne želimo ustvarjati prekrivanja, ampak pogledati moramo, kako od začetka preiskave Eh, zaščititi postopkovna jamstva in zagotoviti, da to ne bo uničilo življenj posameznikov in podjetij. Eh, mislim, da smo zdaj dobili korisne informacije. Eh, Komisarja sicer ni, bomo pa mu še postavili vprašanja tudi v povezavi s prispevki, ki smo jih slišali danes. Hvala. A kolega De Jong, Denis, bitte. Ja, hvala. Kolega De Jong, Denis, najlepša hvala. Na začetku nisem slišal dela predstavitve, ampak v veliki meri sem sledil in imam občutek, da je celoten predlog na nekoliko mojavih nogah. majhne težave imam uh, z tem celotnim predlogom, uh, predvsem zaradi tega, ker ni nobenih pravno zavezujočih eh, načel, kar zadeva tega nadzornika, gre za neodvisno osebo in nobenih zagotovil nimamo. Torej, eh, kolikor sem sedaj razbral, eh, pravzaprav z tem ne bomo dosegli, z tem eh, novim organom ne bomo dosegli prav nič novega. Poleg tega pa prihaja tudi do prikrivanja z drugimi organi. Pogosto gre za okrepe, ki jih bo na koncu sprejel Olof in zastavlja se vprašanje sorazmernosti. To smo videli eh, že v primeru razprave o Evropskem javnem tožilcu. In eh, nadzornik bi se moral opirati na uh, trenutno veljavno sodno prakso, ampak jaz menim, da bi bila lahko ta funkcija učinkovita le, eh, če bi nadzornik imel v rokah tudi ustrezno orodje. Tega orodja pa zaenkrat v tem besedilu ne najdem. Zaradi tega sem eh, tudi nekoliko skeptičen, eh, ali bo ta funkcija prinesla velike izboljšave. Torej, na kaj se bo pravzaprav upiral ta nadzornik, na katere dokumente? Kolega De Jong, predlagam, da to vprašanje zastavimo komisarju 23. Eh, septembra. Kaj ti mislim, da je on eh, pravi naslov za ta vprašanje? Obima eh, govorcema bi se prisrčno zahvalila. Eh, zelo jasno eh, ste nam povedali, da moramo zapolniti vrzeli. Eh, Kmalo bomo imeli sejo koordinatorjev in takrat bomo razpravljali o dodelitvi poročila na to temo, glede na dogovor med skupinami. Gospod Papadijas, dejali ste, da je še veliko možnosti za izboljšave v tem predlogu. Če nihče več ne želi besede, bi se rada zahvalila vsem gostom, eh, preiskovalnemu odboru, eh, predsedniku eh, sodišča prve stopnje, računskemu sodišču, varohini človekovih pravic in rada bi vam povedala tudi, da smo vaša priporočila vzeli zelo resno, prebrali jih bomo tudi v pisni obliki, predlog imamo pred seboj. In uh, vsa vaše mnenja bomo seveda ustrezno obravnavali in jih uh, upoštevali pri pripravi uh, zakonodajnega predloga. Najlepša hvala, s tem je seja zaključena, koordinatorje pa prosim, da ostanejo v dvorani. Vse ostale prosim, da čim prej zapustite dvorano. Najlepša hvala.